vprašanja obdavčitve dediščine po sprejetju uredbe o dednih zadevah in v imenu komisije dajem besedo ponovno komisarju Borgu. Izvolite. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Komisija je zelo zadovoljna, da je bila lani sprejeta uredba v dednih zadevah in to je sedaj del evropskega eh, prava oziroma prava EU. In eh, eh, prišlo je namreč v preteklosti do prave birokracije za državljane, ki so se mogli skozi, morali skozi vse te zakonodaje prebijati na tem področju. Sedaj pa je prišlo do opremljivih koristi za državljane eh, in eh, je to eh, sedaj za njih lažje. Ta zakon je samo še en primer, kako Evropska unija dela na tem, da razrešuje vsakdanje pravne probleme. E, seveda pa nova uredba, ki tvori e, mostove med različnimi nacionalnimi e, pravnimi sistemi, sproža vprašanje o izvajanju, zlasti na začetku izvajanja Eh, teh, eh, te uredbe, da bi eh, to čim bolj minimizirali. Komisija že več let sponzorira oziroma financira programe, da bi državljanom na tem področju pomagala. Gre za, naprimer, registracijo oporok in tako dalje. In eden od prvih vprašanj, eh, ko eh, oseba premine, je, ali je eh, zapustila v poroko. In to je bistveni element vsakega začetka. Eh, postopka eh, dediščine. Potem eh, so tu še druga vprašanja. Potrebno je to predvideti tako, naprimer, da omogočiti spleten upogled v pravila in podobno, da se olajša življenje državljanom in da se zagotovi naprimer lahek prehod. Lani smo predvideli milijon evrov kot za eh, notarjate Evropske unije. Eh, to je eh, bilo predvideno za organizacijo različnih delavnic in sicer je namenjeno več kot 2000 evropskim notarjem. Cilj teh dejavnosti je, da se Eh, to sprejme do eh, konca leta 2013. Potem je, eh, so, je tu začetek priprav na publikacijo, ki se nanaša na e pravosodje in uh, uvaja se študija, ki, ki se nanaša na uh, na zagotavljanje interoperabilnosti med državami članicama, eh, članicami. Eh, potrebno je povedati, da tu ne gre za obdavčitev eh, dediščine, kjer se to izračunava na enak način vse posod, kajti tu so velike razlike. In Včasih, naprimer, celo prihaja do podvajanja ali celo potrojitve, skupna, skupna, eh, skupni obseg oziroma skupno plačilo, eh, kajti nekatere države zahtevajo davek na isto dediščino ali pa obdavčujejo. Gospod komisar, prosim, če malo upočasnite, kajti tolmači vam težko sledijo. The total value torej eh, skupna vrednost čezmejnih eh, dediščin je eh, nekaj, kar bo morda celo potrebno plačati v obliki davka. In nekatere države članice recimo lahko zahtevajo dediščino na ist cest ali pa nekaj obdavčijo ali pa naprimer čezmejno premoženje obdavčijo bolj kot nacionalno. Lahko prihaja do težav zlasti za majhna podjetja. Davek na dediščino torej lahko dejansko pomeni eh, težave oziroma prepreke, ko gre za izvajanje pravic evropskih državljanov v Evropski uniji. Diskriminatorni davek lahko Eh, tudi postane nekaj, kar bo preprečilo nadaljne naložbe v okviru skupnega trga ali pa v eh, uspešna podjetja. In zaradi bojazni, da bo potrebno eh, poravnavati zelo visoke pravne stroške, bodo morda lastniki podjetij menili oziroma razmišljali o drugih možnosti, kot je likvidacija podjetja, zmanjšanje obsega podjetja, podjetja eh, in podobno. In sicer zato, ker ne bodo prepoznali koristnosti, da eh, zadržijo svoje naložbe v naložbo, ki je tako močno obdavčena. 15. decembra 2011 je, bila, eh, je eh, bilo sprejeto priporočilo o tem, kako naj oziroma lahko države članice se izognejo dvojni obdavčitvi. Hkrati je komisija tudi dala smernice državam članicam, kako zagotoviti, da bodo pravila, ki se nanašajo na čezmejno dediščino, taka, da ne bodo diskriminatorno. Cilj je tudi, tu zelo enostaven. Ukrepati za obravnavanje eh, preprek obdavčitve čez mejo na enak način po celi Evropski uniji in reševanje, eh, reševanje problemov dvojne obdavčitve ko gre za predpisovanje eh, teh davkov, eh, ti ne smejo biti višji, kot bi veljali, če bi samo ena država članica imela eh, pravzaprav pristojnost obdavčitve določene dediščine. In Tu je šlo tudi za poziv državam članicam, da predvidijo olajšave pri davkih in da izboljšajo sodelovanje davčnih organov eh, tako, da pomagajo dav, eh, davkoplačevalcev, ki so podvrženi dvojni obdavčitvi. Komisija bo poročila, poročala o situaciji eh, glede olajšav z vidika dvojne obdavčitve dediščine naslednje leto. Če se izkaže, da eh, se bodo ti problemi nadaljevali. Potem bo komisija upoštevala najrazličnejše možnosti, vključno s potrebo potem, da sprejme ustrezno zakonodajne ukrepe za preprečitev oziroma odstranitev teh eh, problemov oziroma preprek. Komisija pa bo uporabila to razpravo, da pozove vse države, da še ukrepijo svoje delovanje na tem eh, področju. Hvala lepa. Herr Kommissar, herzlich. Najlepša hvala, gospod komisar. Prvi na seznamu govornikov je gospod Zvjevka. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod komisar, gospe in gospodje. Govorimo o uredbi o dedovanju v čezmejnih postopkih. To je nedvomno velik dosežek Evropskega parlamenta. To je bilo izjemno obsežno delo. Tematika je bila prav tako obsežna in veliko eh, potrebe je bilo potem, da se stvari uredijo. Mislim, da ni treba ponavljati, kako pomembne bodo te rešitve za državljanke in državljane, ki so v težkih situacijah, naprimer izgubijo svoje bližnje, poleg tega pa se znajde tudi v težavnem pravnem položaju. Uredba jim zdaj nudi možnost, da izberejo ustrezno pravo. Hkrati pa z uredbo navajamo tudi morebitne kolizije, ki lahko nastopijo. Treba je ponoviti, da morajo biti državljani osveščeni o zakonodaji, o podrobnostih. Brez tega ne bo učinkovita. Seveda pa tudi ob enem priznavamo, da je ta materija, torej eh, dediščina, pravo na tem področju izjemno zapletena. Tudi pravniki se s tem strinjajo. In najti moramo tudi rešitve pri mednarodnih eh, postopkih, kar zadeva dedovanje. Slišali smo tudi, da je treba najti rešitev za morebitno dvojno ali večkratno obdavčitev. Dvojne obdavčitve v uredbi ni, kar je finančna težava, pa tudi pravna težava za državljane. Zelo sem vesel, da se komisija zaveda, da ta težava obstaja. In vesel sem, gospod komisar, da ste mi zagotovili, da boste te težave tudi skušali odpraviti. Uh, če bodo evropski predpisi, oziroma če, bost, če želimo, da evropski predpisi odpravijo pomogljivosti pri eh, tem pravu, potem je treba državljane ozavestiti v postopkih in še pred tem, da stopijo v, prav, v veljavo drugi postopki. Hvala. Gospod Belinger. Signor presidente, signor... Gospod predsedujoči, gospod komisar. Mislim, da je zakonodaja na področju dedovanja nekaj najlepšega, kar je bilo doseženega v tem mandatu. Morda se ta tematika zdi zastarela, odaljena, pa je to tematika, ki se je zelo dotaknila državljanov, namreč evropskih državljanov. 450 tisoč imamo primerov vsako leto, ko se morajo družine soočiti z eh, čezmejnimi dedovanji. In tukaj gre za 120 milijard. Številke so zelo relevantne. Tukaj gre za ljudi, ki morda bivajo v tej državi ali oni in za nje postanejo ta pravila zelo relevantna. Mi smo opredelili, katero je veljavno pravo v takih primerjih. Zakaj je tako pomembna razprava, ki smo jo sprožili mi in na katero je komisar začel odgovarjati? Namreč, če se ne bomo lotili vprašanja dvojne obdavčitve, potem lahko pride do resne škode tudi za to zakonodajo. In tu naletimo na tisto, o čemer smo se pogovarjali že v okviru štokolmskega programa. Gre namreč za oblikovanje evropskega skupnega prostora. In tu moramo korak za korakom ugotavljati, katera so oska grla, kateri so tisti koraki, ki jih moramo narediti in kateri so ukrepi, ki jih potrebujemo v vsakdanjem življenju. Zato bi še bolj energično povdaril, da se je potrebno izogniti eh, dvojni obdavčitvi in da mora dejansko zakonodaja postati realnost in se začeti uporabljati za to, da bo tudi praktično posegla v življenje državljanov. Dovolite mi, da ob zaključku povem še eno stvar. Skupaj z Tadeušom Cevko, Cecilijom Malstrom in za gospo Regnerjevo, to so moji kolegi v odboru, nam ni tako zelo všeč popularnost. Pravniki delamo bolj v senci, mi smo čudni poslanci, če hočete. Kljub temu pa smo se zelo trudili pri svojem delu in danes moram reči, da smo bili za to našo strast in strastno delo tudi poplačani. Hvala. Kolege. Hvala, gospod Berlinger. Naslednja je gospa Cecilija Vikström. Tak je, ja, Tolman. Jo. Hvala lepa. Hvala, predsedujoči. Eh, v tem sklicu smo številni delali na teh vprašanjih dediščine. Pomembno je bilo eh, delovati na področju mednarod, na mednarodnem področju dediščine. In zdi se, da eh, smo sedaj prepričani, kako pomembno je, da obravnavamo to vprašanje ki je zelo pomembno. Vedeti namreč moramo, eh, katere so tiste države, ki predpisujejo davek na dediščino, če gre za mednarodno dediščino. Eh, državljani ne smejo dobivati kontradiktornih informacij glede na organ, na katerega se obrnejo. Države članice imajo eh, seveda lasne sisteme obravnavanja dediščine in pravic na tem področju, na vsak način pa se je potrebno izogibati dvojni obdavčitvi, in imeti tudi jasnejši in enostavnejši pravni sistem in eh, vedeti, da ne boš moral plačati istega davka večkrat. Komisija to pogledno mora sprejeti pobudo in eh, opraviti pomembno delo glede tega. Sedaj je trenutek, da pomagamo držav članicam, da pridejo do skupnih rešitev in da to postane jasneje za naše državljane. Hvala.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 V zadnjih leti je mobilnost ljudi v Evropski uniji povzročila številne probleme, kot je naprimer urejanje čezmejne dediščine, eh, kar se bo verjetno še pospešilo v naslednjih letih. Državljani eh, imajo v posesti različno premoženje v državah članicah in menim, da moramo imeti okvir eh, in tudi dejstvo, da obstaja okvir za dediščino, to za mene predstavlja predstavlja pomemben dosežek eh, in eh, tudi zagotavlja pravno varnost evropskim državljanom. In čeprav ta uredba eh, ne zadeva same obdavčitve, bo to priložnost, Eh, glede eh, boljšega načrtovanja, davčnega načrtovanja, glede na preteklost. In priporočilo komisije z 15. decembra 2011 je dober korak v tej smeri in pričakoval bom poročilo leta 2014, da bomo videli, kakšna bo odločitev komisije v tem pogledu, eh, verjetno neko potrdilo o izogibanju dvojni obdavčitvi in to uvesti tudi za zadeve, za dedne zadeve. Hvala, gospa Regner. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Uredba o dedovanju Evropske unije pomeni eh, zakonodajni akt Evropske unije, ki bo vplivala na življenje mnogih državljanov in državljank Evropske unije. Eh, če to uravnamo skupaj z vprašanjem eh, obdočitve, je to izjemno pomembno. 9 milijonov evropejk in evropejcev bo to neposredno zadevalo. Torej, to so tisti, ki ne živijo v državi, eh, iz katere izhajajo. To pomeni, da se lahko izberejo pravo tiste države, ki si želijo, ali pa morda tiste, ki v kateri so živeli do smrti oziroma pred smrtjo. Uh, Vprašanja obdavčitve pa so oblikovani v številnih aktih kot neke vrste priporočila, torej mehko pravo. In zato imam vprašanje, ali je komisija že začela dialog z državami članicami, da bi se izognili tem nevarnostim dvojčne, dvojne obdavčitve in pa nevarnostim iskanja pravnih vrzeli. Tudi tu je možno eh, namerno izogibanje plačilu davkov. In zanima me, ali se komisija zaveda, da lahko nekateri državljani, ki imajo več državljanstv, um, izberejo oziroma um, sodijo v postopke, pri katerih za nje veljajo res izjemno ugodna pravila. Marsikdo bi rekel, da je to izogibanje, ampak temu bi se jaz sama izognila. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa sledi postopek Catch the Eye. Tu je prijavljena gospa Basesko. Vă mulțumesc, domnule președinte. Hvala, gospod predsedujoči. Problem certifikatov o dediščini je bil delno razrešen s sprejetjem uredbe o dediščini iz leta 2010. Še vedno pa so težave, ko pride do različnih ravni in pa tudi eh, obdavčevanje in tudi problem dvojne obdavčitve. Eh, Popreje se je s tem ukvarjal eh, poseben odbor. Po letu oziroma leta 2015 ko bo, vstopil velja, ko bo stopila v veljavo uredba o eh, dednih eh, zadevah, eh, potrebujemo sedaj ne le priporočila, temveč tudi poseben akt ki se nanaša na izogibanje dvojne obdavčitve, tako da preprečimo pravno negotovost sprejetje zakonodajnega akta bi bil tudi korak eh, k razširjenju eh, tega območja svobode pravosodja in varnosti. Najlepša hvala. Zadnjo besedo v tej razpravi ima gospod komisar Boš. Hvala, predsedujoči. Mislim, da je Benjamin Franklin in tisti, ki je leta 1789 eh, rekel, rekel, da ni nič bolj gotovega, kot je eh, smrt in eh, kot so davki. Naj odgovorim na vprašanje gospe Wikstrom. Namreč, katera je tista država, ki bo obdavčila premoženje? priporočilo se namreč s tem vprašanjem ne ukvarja, razen da eh, določa, da eh, skupni obseg davka na dediščino ne sme preseči davka, ki bi bil, če eh, bi za eh, pobiranje davka bila odgovorna zgolj ena država. Tu citiram iz samega priporočila. Namen je zagotoviti, da bo skupna raven davka na določeno dediščino raven, ki ne bo presegala ravni, ki bi veljala, če bi zgolj ena država bila pristojna, eh, davčno pristojna za zadevno dediščino. V pravnem oziru to pomeni, da pod pogojem, da skupni davek ne presega davka, ki bi bil predpisan, če bi ga pobirala samo ena država, v primerjavi situacijo, ko bi davek pobiralo več držav, tri ali štiri, kar pomeni, eh, da se tu ne posega. Eh, skupni davek, torej ne bi smel, skupni obseg davka, ne bi smel preseči davka, ki bi veljal v eni državi članici. Žal pa smo lahko ugotovili in zahvaljujem se, poslancem Evropskega parlamenta za pripombe. Če, naprimer, povežemo oboje, potem eh, lahko eh, dejansko ugotovimo, da je pravnih problemov zelo eh, veliko in eh, lahko tudi rečemo, da je breme čezmejnega eh, davka na dediščino nekaj, kar je lahko diskriminatorno in lahko tudi pomeni dvojno obdavče, eh, obdavčitev. Zato je potrebno skušati doseči, da eh, bo eh, skladnost večja, to bi bilo uprit eh, tisočem evropskih državljanov. Sedaj eh, načrtujemo, da najprej vide, vidimo, kako bodo v različnih državah državah članicah izvajali to priporočilo, komisarka Reding pa me je pooblastila, da eh, če se ugotovi, da se rezultatov priporočila ne izvaja, potem se lahko pride v drugo fazo oblikovanja zakonodajnega predloga in to bi lahko bilo v prid tisočem evropskim državljanom in To je tisto, kar načrtujemo, kaj želimo doseči. In eh, sedaj smo v evropskem, evropskem eh, letu na tem področju in zato je čas, da sprememo ukrepe in olajšamo življenje eh, državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem smo razpravo pri tej točki na dnevnem redu zaključili. Sledi pa zadnja točka na dnevnem redu za danes. To je izjava komisije o reviziji uredbe 1049-2001, ki je na mrtvi točki. Gospodu